Buongiorno a tutti. Dobar dan vsem. Dobar dan in dobrodošli ponovno po poletnem odmoru. Takoj bomo začeli in dovolite, da pozdravim Marjan Fischer-Böll in se ji zahvalim, torej komisarki in njenemu osebju. Najprej moramo sprejeti dnevni red. Če nima nihče nobenega komentarja, potem je dnevni red sprejet. Dobro. Sporočam vam, da imamo na voljo tolmačenje in zahvaljujem se tolmačem, na voljo so vsi delovni jeziki. Nadaljevali bomo z zapisnikom iz 20. julija in 21. julija. Če ni nobenih komentarjev pred koncem današnje seje, potem veljata zapisnika za sprejeta. Dobro. Naj vam sporočim tudi, da se današnja seja predvaja po spletu. Torej, nas bodo lahko gledali vsi, ki jih naše delo zanima. Dobro. Začeli bomo z današnjim delom in sicer o skupni kmetijski politiki bomo razpravljali v tem zelo pomembnem sedmem zakonodajnem obdobju. V veliko veseljem je, da je z nami komisarka za kmetijstvo in podeželski razvoj Marjan Fischer-Böll, ki bo predstavila delovni načrt za novo zakonodajno obdobje. Ta priložnost pa je koristna tudi zaradi tega, ker se bomo lahko soočili z številnimi problemi, ki se pojavljajo v tem sektorju v zadnjem času. Mislim, da bi bilo zelo koristno, če bi danes komisarki povedali, kakšno je naše mnenje in predstavili našo zaskrbljenost glede dramatične krize v mlekarstvu. Marjan, zelo smo zadovoljni, da si danes tukaj z nami. upam, da boš z nami tudi v celotnem zakonodajnem obdobju. Tako da bomo lahko skupaj spremljali spremembe v kmetijski politiki. Če bo irski referendum oktobra uspel, potem bo sledila Lizbonska pogodba in spremembe povezane z njo razpravljali bomo tudi o finančni perspektivi in sicer v težavnem okviru. Gre za okvir, v katerem se bomo soočili številnimi nasprotniki kmetijske politike, tistimi, ki želijo znižati proračun in zaradi tega imamo veliko odgovornost. S komisarko se bomo torej pogovarjali o prihodnosti, o novem zakonodajnem obdobju. To bo težavno obdobje, ki bo pokazalo, ali bomo imeli kmetijsko, skupno kmetijsko politiko po letu 2013. Torej, to je naše delo in zagotoviti moramo, kako pomembna je kmetijska politika ne le za evropske kmetovalce, ne le za celoten evropski trg, ampak tudi za evropske potrošnike. Marjan Fischer-Böll, beseda je vaša. Eh, Gospod eh, predsednik, podpredsedniki in spoštovani člani odbora za kmetijstvo. Zelo se veselim, da sem ponovno nazaj. Po sproščujočem poletju z veseljem ponovno vidim tukaj na tem mestu kolega, ki predseduje vašemu odboru. Veliko dela nas eh, čaka, zato sem tudi zelo vesela, da se lahko takoj lotimo zadev tukaj v Evropskem parlamentu. Čestitke vsem za izvolitev in imenovanje v članstvo tega odbora. Vidim nekaj znanih obrazov. Prav tako pa vidim nekaj obrazov, ki mi niso tako znani. In se že veselim, da bom tudi te manj znane obraze kmalo spoznala. Veselim je, da bo Evropski parlament prevzel bolj pomembno vlogo na področju evropske kmetijske politike čez znotraj Evropske unije. Seveda pod pogojem, da bodo vse države ratificirali Lizbonsko pogodbo. Na to točko se bom še vrnila. Razpravljati moramo o mnogih zadevah, upam pa, da mi boste oprostili, če se bom danes do povdne osredotočila samo na nekaj tem. Z S starim komagrijem sem imela zelo dobre odnose, saj smo bili zelo jasni in odkriti v naših razpravah. To bi se želela tudi z novo ekipo. Zato bom zelo jasno povedala svoje poglede, predvsem tudi za nove člane. Starejši pa ste to mogoče že slišali glede na to, kaj se dogajalo v tem poletju, moram začeti s težavami, ki jih vidimo v mlečnem sektorju. Ob mnogih priložnostih sem že povedala, da je položaj resen in da je jasno, da moramo pokazati sočutje in tudi sprijeti določena dejanja. Upam pa, da se strinjamo, da mora biti takšno delovanje očinkovito in da ne sme iti samo za reševanje kratkoročnih problemov, da je treba rešiti tudi dolgoročne perspektive. Ali povedano drugače, zelo dobro moramo uporabljati naša politična urodja, ohranjati perspektivo, ki prepoznava trenutni problem, hkrati pa pogled usmerja v daljno prihodnost. In še enkrat, za mnoge so mlečne kvote orodje, ki zagotavlja prihodnost mlečnega sektorja. Vendar se s tem ne strinjam. Kajti, če si pogledamo preteklost eh, leta 1983-1984 kot začetek in si pogledamo položaj v letih 2007 eh, in 2008, bomo videli, da je samo petina eh, mlekarjev v takšni situaciji kot prej. Kar pomeni, da je dolgoročna eh, osoda kvot jasna. Opustili jih bomo dva, leta 2015 na osnovi srednjeročne reforme leta 2003. Takrat smo prav tako utrli pot do zdravstvenega pregleda skupne kmetijske politike. Svet je junija potrdil, da je to prava pot in to iz dobrih razlogov. Zelo togo centralno eh, načrtovanje sistema mlečnih kvot eh, ne bo omogočil hitrega odziva. S tem bi se povečali proizvodni stroški, ne bi bilo učinkovite pomoči in tudi mladi kmetovalci ne bi dobili spodbude za vstop v ta sektor. To torej ni rešitev na dolgi rok, kar zadeva kratkoročne in srednjeročne rešitve. Če zmanjšujemo mlečne kvote, to ne bo dober recept. S tem bi poslali kmetom sporočilo, da ne morejo preprosto zaupati političnemu okolju, v katerem morajo delovati. Zato smo jih pozvali, da se pripravijo na mlečni sektor brez kvot. Če pa bi to storili zdaj, bi prišlo do zelo škodljive zmede. In srečala sem se z mnogimi kmeti, ki se najbolj bojijo neizvestnosti. imamo tudi podporo za prestrukturiranje. Čeprav se strinjam, da potrebujemo v mlekarstvu tudi prestrukturiranje določenih delih Evropske unije, še vedno pa ne verjamem, da je to dober predlog. Zato se sprašujem tudi, odkot naj bi prišel denar. Vtis imam, da tisti, ki spodbujajo ta eh, program, menijo, da bo denar prišel iz prvega stebra. Ampak eh, to je kot graditi gradove v oblakih. Proračun za leto 2010 nam pušča zelo majhno maržo, zelo majhen obseg finančnih sredstev. Finančna disciplina je vse bolj potrebna in obvezna, tako da ne bo na voljo več denarja. Tudi kar zadeva finančno disciplino, smo se dogovorili leta 2003 in s tem smo morali zmanjšati eh, plačila mlekarjem. Kar pomeni, da nimamo več manevrskega prostora znotraj drugega poglavja za takšen sklad. Mislim, da bi lahko o tem razpravljali takrat leta 2003, ko je šlo za nevezane podpore z intervencijskimi cenami. Leta 2003 smo porazdelili 5 milijard evrov mlekarjem kot nevezano podporo. Nemški mlekarji so dobili eno milijardno evrov. Ne v obliki enkratnega plačila, ampak vsako leto se ena milijarda razdeli med eh, nemške mlekarje zaradi zmanjšanja intervencijskih mehanizmov za intervencijskimi cenami. Tudi svežen za pomoč gospodarstvo je sprostil 4,5 milijona evrov za to pomoč oziroma milijard evrov za prestrukturiranje mlečnega sektorja in tukaj gre za pravi denar in upam, da bo ta pravi denar prava pomoč eh, za mlekarstvo in bo tudi postavil temelje za nadaljno prihodnost tega sektorja. To je del aktivnosti, ki jih sprejemamo, ki jih eh, lahko izvajamo s pomočjo državne pomoči in državne uveljavljenih je inštrumentov ter orodij. Jasno je, da smo bili zelo proaktivni pri obladovanju tržnih cent v letu 2009, so predvideni nadaljni izdatki za tržne ukrepe ob upoštevanju krize intervencije in izvozna nadomestila v višini 600 milijonov evrov. In to ni žepnina. In tudi ima svoje učinke. Trg se stabilizira, cene mleka in mlečnih izdelkov pa so se stabilizirale. Opazili smo tudi izboljšanje pri cenah In eh, upam, da bo ta napredek eh, se stekal tudi v mlečni sektor in plačila mlekarjem. Ob tej priložnosti bi se zahvalila tudi vašemu odboru, ki je pomagal pri pospeševanju ukrepov na področju mleka in eh, masla in posnetega mleka. Vidim, da boste dali pozitivno mnenje glede predlog eh, komisije po poenostavljenem postopku. Zelo pozdravljam eh, hiter odziv vašega odbora na to pomembno temo. Mislim pa, da bi bilo napačno, če bi na to krizo gledali samo skozi oči ukrepov, ki se izvajajo znotraj skupne kmetijske politike. Osrednja težava je, da je globalna gospodarska kriza zelo prizadela popraševanje in to je težava, ki je ne moremo rešiti samo z evropsko kmetijsko politiko. Zanimivo je tudi videti, kaj se dogaja eh, v odnosu med mlekarji in ostalimi sektori kmetijstva. Vsi so padli na vzdolj po vrhu septembra 2007. Vidimo, pada so cene 14% više. Seveda gre za različne cene v različnih trgovinah, ampak to je povprečje. Seveda pa so težave v oskrbni verigi. in opravili bomo tudi analizo še pred koncem tega leta. Seveda moramo spremljati, pozorno spremljati, kaj se dogaja v mnekarstvu, vendar pa ne smemo izpustiti izpred oči širše slike. Razvoj skupne kmetijske politike po letu 2013. Seveda moramo spremljati, kaj se dogaja sedaj, vendar pa če izgubimo pogled v prihodnost, se bomo popolnoma izgubili na tej poti. Razprave potekajo, imeli smo jih predvsej tudi že v svetu. Pomembno je videti, kako naj politika ustrezno podpira kmetijstvo, okolje in gospodarstvo. Kmetijstvo, je bilo v zadnjem času precej na naslovnicah in to kaže, kako zelo pomembno je kmetijstvo za nas. S pravilno dolgoročno politiko lahko tako nadaljujemo, zato pa se moramo zelo potruditi, kar ne bo šlo brez tega, da bo vsak opravil svojo domačo nalogo. Naslednje poletje, to jeseni, bo komisija pripravila eh, sporočilo, ki bo med drugim vsebovalo tudi zamisli za delovanje po letu 2013. Medtem pa oziroma do takrat pa bodo potekale živahne razprave tudi v tem odboru, zato da bi našli najboljšo rešitev. Danes bi omenila tudi nekaj bolj specifičnih eh, tem posebnega pomena. Prvo so zapostavljena območja. Tukaj se zbudijo človeške stresti, vendar pa je dejstvo, da komisija ni pripravila nekih eh, predlogov politike. Leta 2005 smo se dogovorili, da, naš, da moramo najti bolj objektivne načine za ta območja. Tukaj smo bili deležni hude kritike računskega sodišča, zato smo se morali te zadeve lotiti. Če se LFI-ev, torej teh eh, zapostavljenih območij, ne bomo lotili na vse z način, se bomo znašli v hudih eh, težavah verjamem v načelo plačil za ta območja, zato pa, da bi dobili široko podporo, moramo zadevo predstaviti logično. Komisija se je dogovorila glede osem kriterijev, ki se nanašajo na tla in podnebje. Na tej osnovi bi se lahko odločili, a neko območje resnično ima naravne težave, ovire. To vključuje seveda tudi gorska območja, ki jih moramo preveriti in ko bomo preverjali te kriterije, bomo videli, ali bo zadeva delovala tudi v praksi. Pripravili smo tudi roke za države, ki, do katerih morajo predstaviti svoje zemljevide z označenimi njihovimi območji posebnih eh, potreb in ta rok je do konca januarja leta 2010. Celotni proces bo vzpostavitev sistema za ta območja, za kar pa bo potrebno nekaj časa in truda. Jaz sem moram povedati, da naš namen ni zmanjšati obseg teh območij, sem pa zato, da postavimo jasne in konkretne kriterije za opredelitev teh območij. Ne gre za zmanjšanje samih eh, plačil. Pomembna eh, tema pa je seveda tudi kakovost proizvedov, ki ne smejo zasenčiti težave, ki jih imamo z vsega, globalno gospodarsko krizo. Seveda ta vpliva na odločitve ljudi glede tega, kaj bodo jedli in se zdaj odločajo za nakup cenejših eh, proizvodov. Jasno pa je, da dolgoročno gledano kakovostna proizvoda, kakovostna proizvodnja v evropskem kmetijstvu daje Evropi možnost, da se ohrani na svetovnem trgu kot eh, močan igralec. V podrobnosti se zdaj ne bi spuščala, kasneje pa vam bom morda imela priložnost razložiti podrobnosti naše politike kakovosti kmetijskih proizvodov. Napredujemo tudi na področju kmetijstva in podnebnih sprememb. Kmetijstvo je prioritetno področje za švedsko predsedstvo za evropske eh, kmete pa, največji izziv, pa so največji izziv podnebne spremembe. Tudi kmetijstvo mora prispevati svoj delež k zmanjšanju toplogrednih, emisij toplogrednih plinov. Tudi kmetijstvo mora pomagati pri reševanju problema zagotavljanja varne hrane in zanesljive oskrbe s hrano, po drugi strani pa preprečevanje zaostrovanja podnebnih sprememb. To ravnotežje je zelo težko vzdrževati, vendar se moramo potruditi, da to dosežemo. Tukaj imamo na voljo različna politična urodja, kot sem večkrat že razložila, in vse te, vsa ta urodja moramo uporabljati odločno. Lahko si pogledamo tudi, kako bo skupna kmetijstva politika vplivala na podnebne spremembe po letu 2013. Našo energijo moramo uložiti eh, tudi v razprave o podnebnih spremembah, ki potekajo v Evropi. In o tem moramo govoriti tudi v Kopenhagnu konec tega leta. Še zadnja točka, seveda se pojavlja še več vprašanj. Upajmo, da bo ta parlamentarni mandat eh, označevala en velik dogodek, ki bo plival na naše dobro sodelovanje. Sprememba v soodločanje na področju skupne kmetijske politike za parlament. Vsi se moramo učiti medtem, ko delamo, vendar pa bi vam danes želela podati zelo jasno politično sporočilo. In sicer, da me zelo veseli, da bi skupna kmetijska politika morala biti vključene v načelo soodločanja in da bi moral imeti Evropski parlament tukaj enake pravice kot svet. Soodločanje se bo začelo, če in ko ali ko in če začne veljati Lizbonska pogodba. Evropski parlament bo tukaj so zakonodajalec in dobil več odgovornosti. Seveda pa mora naš odnos temeljiti na medsebojnem zaupanju. Popolna vključenost Evropskega parlamenta bo prispevala eh, k izdelovanju dobre politike. Seveda bo soodločanje zahtevalo daljša obdobja za obravnavo posameznih zakonodajnih aktov, vendar sem prepričana, da bo soodločenje strani Evropskega parlamenta eh, prispevalo k večji verodostojnosti skupne kmetijske politike. Dobra zakonodaja deloma temelji na znanju in tako kot eh, na mnogih drugih področjih evropske politike, tudi skupna kmetijska politika ni nekaj ki lahko obladate, ko zvečer malce prelistate e, knjige na to temo. Zahteva bistveno več znanja, ki je združeno tukaj v tem odboru in upam, da bomo še naprej dobro sodelovali. Predsednik De Castro je zahteval oziroma je zaprosil za več eh, tehničnih strokovnih eh, sestankov in Upam, da jih bomo lahko zagotovili. Šlo bo za informirano razpravo, konstruktivno razpravo med vami in nami. Tega si želim. In tako si predstavljam sodelovanje z vašim odborom in pripričana sem, da, nas, da me ne boste razočarali. Torej, sodelujemo v tej zelo delovni jeseni, ki naj bo tudi zelo produktivna. Hvala lepa. Bene, grazie. Grazie Marian Najlepša hvala, Marjan Fischerbrl. Najlepša hvala za to pomembno predstavitev. Sedaj bomo začeli z razpravo. Veliko vas želi besedo. Trenutno vas je več kot 22 zaprosilo za besedo. Seveda moram omejiti čas, Ta bi omogočil večini, da zastavi vprašanje. Imeli smo že dolgo razpravo v našem odbaru in v tej razpravi se je pokazalo, da moramo vsi storiti več za mlečni sektor. Najprej bom dal besedo koordinatorjem skupin in sicer za dve minuti vsakemu. Potem pa bom dal besedo vsem ostalim, ampak samo za eno minuto, tako da bomo lahko z delom zaključili do 12.30. Začeli bomo z Albertom Desom. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospa komisarka, tudi vam bi se rad zahvalil, da ste Takoj ob začetku novega zakonodajnega obdobja pri nas v odboru. Upam, da ste se čez poletje odpočili. Mene je v tem času zelo skrbel razvoj kmetijske politike in pa situacija naših kmetovalcev. Nisem eden izmed tistih kmetovalcev, ki se radi pritožujejo, tega nisem pogosto počel. Ampak vseeno sem izjemno zaskrbljen. Prišlo je do znižanja cen mleka in celo najboljša podjetja pravijo, da več niso sposobna proizvajati mleko po takšnih cenah, kajti z temi cenami ne morejo pokriti svojih stroškov. Obstajajo velike razlike znotraj Evropske unije, pa tudi recimo znotraj Nemčije in zaradi tega je to velik problem za tiste kmetovalce, ki so plačani po najnižjih cenah. Mislim, da to psihološko vpliva tudi na trgovanje. Cene so se izjemno znižale. 12. marca lani smo dejali, gospa komisarka, da ne bi pomagalo, če bi razširili mlečne kvote. In sedaj ugotavljam, da se je res zgodilo najslabše. Cene so se znižale in celo cene žita imajo, so više od cen mleka. Zaradi tega mislim, da bomo v letošnjem kmetijskem letu, ki se v Nemčiji začne 1. julija, imeli podobne težave. Zaradi tega potrebujemo ustrezne ukrepe za razbremenitev trga, tako da bodo lahko naši kmetovalci z večjim upanjem gledali v prihodnost. Računam seveda na vašo podporo. Grazie, Albert. Luis Cabulo Santos. Hvala lepa. Kapolaš Santos. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospa komisarka, dobrodošli. Pozdravljam vas v svojem imenu, pa tudi v imenu svoje politične skupine. Seveda smo pripravljeni na odkrito sodelovanje, ki je potekalo tudi v prejšnjem zakonodajnem obdobju. Upam, da bomo tako nadaljevali tudi v letošnjem zakonodajnem obdobju. Priznati moram, da mi vse vaše izjave, izjave niso bile všeč, kajti srečujemo se z zelo težavno situacijo v mlečnem sektorju. Torej, pričakujem, da boste se seveda vi na to situacijo odzvali liberalno, vendar pa imam tudi jaz svoja prepričanja. Vseeno pa potrebujemo pragmatične odgovore. Situacijo vsi dovolj dobro poznamo. Mi kot politiki pa moramo poskrbeti za to, da bomo trg stabilizirali, da bomo zagotovili smiselne cene tako proizvajalcem, kakor tudi potrošnikom. In če kot politiki te naloge ne moremo izpolniti, kaj to pove o nas? Dejali ste, da trg potrebuje stabilizacijo, gospa komisarka vendar pa je ta stabilizacija takšna, da v tem trenutku ne bi omogočila preživetja določenega dela sektorja. Ja, seveda si želimo stabilnega trga. Želimo zagotoviti kmetovalcem možnost preživetja. Vendar pa so trenutne cene pod realnimi cenami proizvodnje. Torej potrebujemo izjemne ukrepe. Kajti tudi situacija, v kateri se trenutno nahajamo, je izjemna. pričakujemo tudi vrh ministrov. Ministri so menili, da je situacija težavna, vendar pa pričakujemo seveda tudi nove predloge. Prepričani smo, da trenutni ukrepi ne zadostujejo. Skupaj z drugimi kolegi smo podali nekaj konkretnih predlogov, kar zadeva proračun vsekakor je jasno, da se moramo odzvati v najkrajšem možnem času. Situacijo ne moremo prepustiti svobodnemu trgu. V tem primeru bomo namreč na tisoče kmetovalcev v Evropi obsodili na propad. Torej, potrebno se je odzvati in sprejeti ustrezne tržne ukrepe v vašem drugem prispevku pričakujem, da mi boste povedali, kaj mislite, kaj misli komisija o tem. Kaj ti, glede na to, kar ste sedaj povedali, sem še zmeraj nekoliko zaskrbljen. Hvala lepa, Louis. James Nicholson je naslednji na vrsti. Uh, Najlepša hvala, gospod predsedojoči, dobrodošla komisarka, lepo vas je ponovno videti tukaj. Predstavili ste situacijo v mlečnem sektorju in vsi vemo, da so v tem sektorju težave. Namreč proizvajalci morajo mleko proizvajati po cenah, ki so pod cenami same proizvodnje. Karkoli bomo storili, mora biti učinkovito, mislim, da ne smemo razpravljati o tem, ali so mlečne kvote povzročile to situacijo ali ne, kajti to ni kratkoročni odgovor. Mi pa smo v aktualni situaciji, na katero moramo najti odgovor. Poleg tega pa moramo najti tudi dolgoročno rešitev in to lahko dosežemo skupaj. Ali bomo odpravili mlečne kvote leta 2015 ali ne, o tem lahko odločamo v naslednjih dveh ali treh letih, vendar pa mislim, da se moramo odzvati na kratkoročne probleme kot sta dejala že moja predhodnika, veliko mlečnih proizvajalcev bo propadlo, če jim ne bomo pomagali. In sicer takoj. To se dogaja v moji regiji, to se dogaja v drugih regijah Evropske unije in mislim, da se moramo s tem problemom soočiti zdaj. Eno izmed področji, ki ste ga omenili v svojem prispevku, je bilo področje določanja cen oziroma cen, ki jih prejemajo proizvajalci in, cene, ki, in cen, ki jih določajo uh, trgovine. Mislim, da je potrebno najti sporazum. Namreč proizvajalci so prisiljeni proizvajati hrano in sicer po cenah, ki so pod cenami proizvodnje. mislim, da si moramo ogledati celotno področje kmetijstva, tudi uvoz v Evropsko unijo. Potrebno je poskrbeti za hitrejše postopke. Vem, da smo se s tem že ukvarjali, vendar pa mislim, da se je potrebno temu ponovno posvetiti. Danes popovdne bomo razpravljali tudi o poročilu komisije glede brazilskega goveda. Ali lahko podate kakšen komentar v zvezi s tem? Martin Hosling, alla parola. Martin Hosling. Gospa komisarka, v imenu zelenih vam lahko ponudim dobro sodelovanje v prihodnosti. Kljub temu pa bi si danes želel, da bi poletni odmor vodil k novim spoznanjem. Vendar pa sem bil presenečen, ko ste dejali, da se trg ponovno uravnoveša. Meni se ne zdi, da je temu tako. Če se že vzpostavlja neko ravnotežje, je to ravnotežje na najnižji možni ravni. In to ravnotežje ne zagotavlja prihodka kmetovalcem v prihodnosti. Govorili ste o finančni disciplini. Poleg tega pa ste izpostavili tudi ukrepe, ki ste jih sami sprejeli, recimo, ko gre za vzpodbujanje izvoza in sicer je šlo za znesek 600 milijonov evrov. Ne vem, ali je to najbolj smiselna odločitev, potrebno je najprej poskrbeti za ravnotežje. Ali bomo mlečne kvote odpravili po letu 2015 ali ne, tega sedaj še ne vemo, ampak do takrat jih imamo in zato moramo z temi kvotami delati. Potrebno jih je znižati, to bi bil pravi signal za trg. Še naprej imamo težavo z količin proizvodnje in pa s premalim popraševanjem. Torej je potrebno poskrbeti za ustrezno prilagoditev. In to sem v vašem prispevku pogrešal, da niste prišli do teh spoznanj. In zaradi tega tudi nismo slišali nobenih rešitev. Vsak dan prihaja do izgube delovnih mest, predvsem v zapostavljenih območjih. In ko se nekdo enkrat odpove kmetovanju, se v ta sektor zagotovo več ne vrne. In tudi to je velik problem. Prisiljeni smo sprejeti ukrepe takoj. V nasprotnem primeru bo šel razvoj v napačni smeri. Nadomestila za izvoz se mi ne zdijo prava rešitev. To vodi v negativno spiralo ne le v eh, Evropski uniji, ampak tudi izven Evropske unije. To bo namreč povzročilo posledice tudi v manj razvitih državah. Takšni posegi ne morejo biti rešitev, kaj ti s tem problem le prelagamo in zaradi tega trgi še leta ne bodo uravnoteženi. Ne vem, če je to pravilen poseg tudi v primeru mlečnih kvot. Poleg tega pa ste govorili tudi o posledicah podnebnih sprememb. Ali imate kakšne konkretne predloge? Kopenhaven je tik pred vrati nimamo več veliko časa. Potem pa je tukaj še razprava o živilih z dodatkom genetsko spremenjenih organizmov. Vemo, da tolerančna meja v Evropi ni ravno visoka, mogoče bi lahko tudi na ta način izboljšali situacijo na trgu. Mary Paulson, prosim, da se držite časa, ki vam je na voljo, tako da bodo lahko vsi dobili besedo. Tak, <clears throat> tak, eh, Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala lepa, gospa komisarka. Ne bom prav veliko govorila o krizi v mlečni industriji in o mlečnih kvotah, kajti mislim, da se moramo posvetiti predvsem dolgoročni perspektivi. Kot zeleni sem tudi jaz mnenja, da vzpodbude za izvoz ne bodo pomagale, kajti to bo vodilo k negativnemu trendu. Mislim, da se moramo soočiti z akutno krizo in sicer se moramo na to akutno krizo odzvati z akutnimi podpornimi ukrepi. Torej, to krizo moramo rešiti sedaj. Predvsem pa si moramo zastaviti vprašanje, zakaj se predvsem proizvajalci mleka danes srečujejo z težavami, z cenami. Zakaj so prisiljeni proizvajati mleko po cenah, ki so pod cenami proizvodnje? Potrebno se je osredotočiti na celotno tržno verigo, od proizvajalca do kupca. Torej tudi s tem se moramo ukvarjati, ne zgolj z akutnimi problemi. Kot Evropski parlament moramo v teku jeseni poskrbeti za dolgoročne ukrepe. V nasprotnem primeru nikoli ne bomo rešili te splošne krize. Na milijone je brezposelnih v Evropi in ti potrebujejo več kot le neposredno podporo kmetovalcem. Če želimo razviti podeželska območja, če želimo ohraniti raznolikost, kulturo in pa podeželska območja, potem moramo sedaj poskrbeti tudi za odgovor na dolgoročne probleme. Sicer bodo to storili drugi. In še zadnji prispevek koordinatorjev političnih skupin. Alfred Rubik ima besedo. Mums Latvijā jautājumi, kas saistīti ar lauksaimniecību un piena ražošanu, ir ļoti. Valalipa. Vprašanja povezana z eh, kmetijstvom in predvsem z eh, mlečno industrijo so izjemno aktualna tudi pri nas v Latviji. V Latviji se srečujemo z globoko gospodarsko krizo. Evropska unija mora prevzeti vsaj del odgovornosti za globako krizo, s katero se srečujemo tudi v Latviji. Naš BDP znaša 14,5 milijarde evrov, izposodili pa smo si 17,5 milijarde evrov in kmetijstvo je edini sektor, ki je sposoben poskrbeti za določeno proizvodnjo. Naši kmetovalci si krčevito prizadevajo za prodajo svojih izdelkov, vendar pa se pri tem srečujejo z vedno večjimi težavami. Nekateri kolegi so dejali, da trenutni ukrepi za stabilizacijo kmetijskega trga niso dovolj zanesljivi in da so tudi nezadostni. Če ne bomo uspeli ohraniti zdravega kmetijstva, ne bomo dosegli enega izmed naših glavnih ciljev. Ta cilj je zagotovitev samozadostnosti, kar zadeva kmetijsko proizvodnjo. Strinjam se z nadaljevanjem te razprave in resno moramo razpravljati o tem, kaj bomo storili v prihodnosti. Ne smemo pozabiti, da obstajajo razlike med večjimi in manjšimi državami članicami. Še prav posebej pa se je potrebno sredotočiti na tiste države, kjer je veliko področji za specifičnimi problemi. Najlepša hvala. Več kot 25 se vas je še, še prijavilo k besedi. Poleg tega pa moram dati komisarki možnost, da odgovori in sicer bom ob 12.15. Torej prosim, da se vsi držite časa, ki vam je dodeljen. Sicer ne boste mogli vsi zastaviti svojih vprašanj. Stefan, 30 minut ali 30 sekund, koliko imam na voljo? Hvala lepa gospod predsednik, gospa komisarka, ta kriza je povezana z globalno finančno krizo. Pred kakšnim letom ste bili zelo optimistični, gospa komisarka. Kako pa se bomo sedaj soočili z to krizo? Imamo krizo povpraševanja, preveč je mleka. Sprejeti so bili že določeni ukrepi in obstajata dve rešitvi te krize. Spregovorili ste že o tem, vendar pa teh dveh rešitev ne morem sprejeti. Namreč s tem bi nasprotevali temu, o čemur sedaj razpravljamo. Kako lahko predlagamo intervencijske ukrepe in vsako leto znova dopuščamo, da se poveča število kvot? če želimo zagotoviti pomoč, potem moramo pomagati kmetovalcem, ne pa, da bomo z našimi ukrepi pravzaprav povzročili propad kmetovalcev. In pa še eno temeljno vprašanje. Kako bomo poskrbeli za ureditev kmetijskega trga?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 Govorili smo o številnih vprašanjih. Tukaj imamo nekatere ravne hendikepe in pa vprašanja kakovosti. Bi pa nekaj vprašal gospod komisarko. Govorim o bananah. Vojna banan je bila zelo pomembna bitka pred nekaj časa. Prav tako pa smo zelo skrbeni tudi zaradi proizvajalcev banan v Evropski skupnosti. Imamo sprazum z državami AKP, prav tako bomo sklenili sprazume tudi z državami v Centralni Ameriki in pa Indijih. Mislim, da bi morali dati prednost vprašanjem proizvajalcev banan v Evropski uniji. To ni ločno vprašanje. Pa še nekaj o paradižnikih.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 Sedaj sem si vzel dvoletni odmor, ponovno je lepo biti tukaj, ampak najprej nek bistvo. Razlog za težave v tem sektorju so predvsem cene. Če pogledate mleko, žitarice, posod je razlog za krizo nihanje cen in to povzroča velike težave za kmetijski sektor. Dejali ste, da mora biti sočutni in tudi učinkoviti na kratki in dolgi rok. Seveda moramo pogledati dolgi rok, ampak vseeno pa moramo, potrebujemo kratkoročne ukrepe, če nočemo, da bo izginilo ogromno delovnih mest. Omenili smo problem mlečnih kvot. Sami ste govorili tudi o prestrukturiranju. Prestrukturiranje ni metoda izbire. Torej, zanima me, kaj si mislite o regulaciji. Sami ste dejali, da se trg sedaj stabilizira. No, a to mora biti neko, neka podobna stabilnost z dostojnimi cenami, razumnimi cenami. Gotovo nisem edini, ki to predlagam, ampak mislim, da potrebujemo kratkoročne regulativne mehanizme, tako da bomo zagotovili spodobne cene za proizvode. Ali podpirate tak predlog? You, chairman, ja, hvala lepa predsednik. Torej, glede mlečnega sektora, dejali ste, da potrebujemo predvidljivost za kmetje, omenili ste tudi vprašanje kvot, to podpiram. Ampak mislim pa, da bi morali to vprašanje obravnavati bolj celostno. Torej, s čim bomo nadomestili mlečne kvote? Nekateri menijo, da bodo mlečni proizvajalci postali proizvajalci žitaric brez podpore. Torej, kako si to lahko EU privošči? kako bomo podprli ta trg, kajti res je, situacija je res zelo, zelo zaskrbljujoča. Ne samo resna. Tukaj govorimo o družinah, o posameznikih, ki so res v hudih težavah, tako finančno kot čustveno. Vsi se moramo na to odzvati. Nujno moramo ukrepati takoj marsikdo govori o tem, eh, kakšni so dobički pri siru in tako dalje, ampak mislim, da pri tem ne ukrepamo za dosti. Zanima me, kaj menite o tem. Potem pa še uvoz beljakovin v Evropsko unijo. Pri tem se bomo gotovo soočili s krizo. Prebrala sem različna poročila o tem. To je vezano tudi na vprašanje gensko spremenjenih organizmov. Me pa zanima, kako eh, kot komisarka gledate na vprašanje dobave beljakovin v tem sektorju. Hvala. Stankos. Ja, hvala lepa. Hvala lepa komisarki za predstavitev. Prej sem bil član odbora za mednarodno trgovino, prav tako sem bil poročevalec za pogajanja v duhnem krogu pogajanj in pa pogajanja iz Hongkonga, prav tako sem sodeloval na različnih srečanjih v Ženevi. Takrat smo videli zelo velikodušno ponudbo iz pogajanj leta 2005. No, a naši mednarodni partnerji pa niso predstavili nobenega pravega odziva. Evropska unija je torej morala popustiti, po drugi strani pa mednarodni partnerji po svetu niso popustili. Sedaj bo potrebno ponovno začeti duh in krok pogajanj po propadu pogajanj leta 2008. Gospa komisarka, ali boste zagovarjali interese SAP ali pa boste pustili komisarju za mednarodno trgovino, da zagovarja interese Evropske unije? Želimo, da ohranimo naše stališče iz leta 2000 ali je ta ponudba še vedno možna, kakšno bo stališče Evropske komisije v pogajanjih. Prav tako me zanima, kako se to veže na prihodnost SKP. Sam nisem protekcionist, ampak nujno potrebujem pošteno trgovino. Ne pa kaj drugega. Nočemo neoliberalnih stališč, ki jih poslušamo vse posod. Gospe in gospodje v kmetijstvu moramo vedno gledati na dolgoročne vidike. Torej, ali je trenutni položaj posledica prejšnjih napak, prav tako je treba pogledati, kako bomo oblikovali naše prihodne strategije. Torej, ali je trenuten položaj posledica slabe konkurenčnosti evropskih kmetovalcev ali pa je to posledica širše gospodarske krize in pa zmanjšanega poprašovanja. Kaj bo komisija storila, kaj lahko komisija sploh stori, zato da bi presegli ta problem nihanja cen? To je pomemben problem. Torej, kaj bomo storili v zvezi s tem? Pa še naslednje vprašanje kaj pa eh, reforma sektorja sladkorja? Proizvodnja se je tukaj zmanjšala. Zanima me, kaj smo se iz tega naučili, kakšne nauke smo potehnili. Prav tako bi se lahko vprašali o tem, kaj bo s eh, pogajanji v zvezi s Svetovno trgovinsko organizacijo, kakšna bodo stališča na naslednjih pogajanjih. Pa še tole kaj menite o prihodnosti, kakšne so napovedi v zvezi z rastjo svetovnega prebivalstva, še posebno v državah izvoznicah, na katere države bodo morale začeti uvažati hrano zaradi rasti prebivalstva. Torej, kakšni so dolgoročni stroški v teh različnih področjih? Hvala. Hvala lepa, gospod Delon. Prosim. Ja, hvala lepa komisarki, da ste tukaj. Lepo vas je ponovno videti. Ja. Mislim, da je potrebno povečati popraševanje, naprimer treba je podpreti schemo ponudbe mleka v šolah. Prav tako me zanima, kako bo s predlogi v zvezi z državno pomočjo. Prav tako me zanima, kako je študija glede dobavne verige pri mleku. Mislim, da je treba ugotoviti, kakšne so marže med proizvajalcem in pa končnim potrošnikom. Prav tako bi si morali pogledati vprašanje konkurenčnosti ne moremo kar reči, um, kmetje, morate se bolje organizirati. Če se kmete bolje organizirajo, potem eh, naletijo na težave v Bruslju. V vsakem primeru je potrebno zagotoviti poštena nadomestila, poštene cene za kmete, prav tako uh, je treba upoštevati okolje, kateri pa želijo še bolj stroge pogoje v zvezi z okoljem. Uh, In potem na koncu rečemo, v redu, ne morete dobiti tega nadomestila za okolje, zato ker to potroča težave za konkurenčnost. Torej, treba je pogledati vsa ta vprašanja skupaj, celostno. Prav tako je potrebno pogledati, kaj bo s SKP po leta 2013, torej vse te, um, te metre treba obravnavati. Aufmerksam. Gospa komisarka, opozarjam vas na posebno situacijo kmetov v gorskih območjih. Mislim, da nikjer drugje ni kmetijstvo tako zelo povezano z prostorom, z gospodarskim prostorom, turizmom, kot v gorskih območjih. Trenutna situacija v mlekarstvu seveda še toliko bolj zaposluje kmete v gorskih območjih kjer ni nekih eh, večjih povezav z eh, živinorejsko eh, panogo. Tudi sami ste že predlagali posebno strategijo za gorsko območje in razvoj mlekarstva tam in pozval bi vas, da te misli vključite tudi v vaše razmišljanje o politiki Schmidt. Uh, hvala lepa gospod predsednik tudi sam sem bil prej v tem mandatu tukaj morda nisem tako izkušen kot gospod Nikolson ampak vseeno vrnil sem se na LVE um, velik del Škotske je vezan na LFA zakaj je LFA na agenti? Zato, ker so druge države izkoriščale te standarde LFA. S tem se treba soočiti, zato podpiramo vaš pristop. Sem pa zaskrbljen ravno zaradi pritiska iz drugih držav članic in pa zaradi kritik v zvezi z omrežjem LFA. V vsakem primeru bo potrebno zmanjšati celoten proračun. Ali lahko zagotovite, da je proračun LFA varen in da ni pod pritiskom drugih držav članic? Grazie, quella perfezione dei tempi. Grazie Perez.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 Na žalost imamo težave s tolmačenjem. Okay. Eh, nos hablaba eh, sobre la crisis del sector lácteo y hacía referencia a que la comisión. Ja, torej glede mlečne krize. komisija je razložila samo, kakšna je trenutna situacija. Ampak, ko govorimo o krizi v Evropi, potrebno je treba pogledati evropsko situacijo, ne samo v državah članicah z državno pomočjo. Treba je sprejeti, predlagati ukrepe po celotni skupnosti, s katerimi se bomo soočili z mlečno krizo na splošno. Zanima me splošno vprašanje v zvezi s cenami. Kaj bo storila komisija, da bi na splošno izboljšala problem razlike v ceni za proizvajalce in pa končnimi potrošniškimi cenami. Kajti proizvajalci so sedaj zelo zaskrbljeni zaradi nekaterih primerov. Pri nas naprimer imamo kar tisoč odstotno vrzel med začetno ceno za proizvajalce in pa potrošniškimi cenami. Naprimer v primeru eh, krompirja. Torej, kaj komisija namerava storiti v zvezi s tem? Gospodina gospod Bove. Ja, hvala lepa. Komisarka, že kar nekaj časa se poznava, skupaj sva sodelovala tudi pri pogajanjih s STO. Seveda so trenutne razmere zelo resne. Kmetje ne zahtevajo, ne želijo sočutja, ampak pravico. Vaši današnji predlogi so, zmanjšanje kvot in pa prestrukturiranje določenih vidikov. To ni pravi odgovor na krizo. Potrebujemo kratkoročne in srednjeročne odzive na krizo. Na kratki rok je stvar pri vseh evropskih državah zelo jasna. Treba je zmanjšati mlečne kvote, tako da bi uskladili ponudbo in poprašovanje to znaša mora biti minimalno 5 odstotkov. Prav tako je potrebno bolj pritisniti na industrijo. Treba se je osredotočiti na glavne distributerje. Ni spremljivo, da oni določajo cene, te cene pa določajo brez upoštevanja stroško proizvodne. Prav tako potrebujemo tudi srednjeročni odziv. Ne gre samo za to, da vemo, kdo proizvaja kaj, ampak tudi kako. Govorili ste o Kevenhavnu. Danes spodbujamo načine proizvodne, ki so v neskladju s cili iz Kevenhavna. Menim, da je potrebno pogledati ne samo uh, Eh, proizvodnje mleka in pa uvoza soje iz tretjih držav, ampak je potrebno pogledati tudi, kakšna je proizvodna na terenu pri nas. Prav tako moramo govoriti tudi o pogajanjih v STO. Tega v uvodnem govoru, govoru niste omenili. Seveda je treba priti trg, to smo videli pri mleku, pri govedini, Trenutno gre za destrukturizacijo možnosti kmetov, da poskrbijo za nek normalni dohodek in da se normalno preživljajo. Pred nekaj meseci smo govorili o suverenosti eh, po svetu v zvezi s prehrano. To je zelo pomembno. Vemo? Ja. Lepo pozdravljeni, gospa komisarka, tudi sam podpiram vaš namen, da odpravimo mlečne kvote do leta 2015. Tako kot nekateri kolegi z levice, menim, da je to pameten ukrep, ki bo vodil v konsolidacijo mlečnega sektora. Ta sektor bo postal bolj učinkovit. Moja družina vsak teden kupi 12 litrov mleka. Vem, kakšna je situacija na mlečnem trgu. Govorila sem s številnimi proizvajalci mleka. Vsi pravijo to, da je težava v tem, da so cene preniske. Torej, problem je razlika v cenah za proizvajalce in pa končne potrošnike. In vedno jim rečem, pogledajte, tudi vi sami začnete. Um, prodajati mleko. A oni pravijo, da je to zelo težko storiti. Zelo težko je prodajati mlečne proizvode na mestu samem, pri tem se soočajo številnimi težavami. Torej, ali bi bilo možno, da bi to nekako spremenili, tako da bi sprejeli drugačne kanale prodaje, tako, prodaje, tako da bi lahko okrepili pritisk na trgovce. Prav tako me zanima, kaj je s promocijo mleka. Torej mislim, da gre predvsem tudi za vprašanje popraševanja. V kakšni meri lahko nekaj storimo? Tudi v zvezi z drugimi ukrepi. Mislim, da bi lahko mi tukaj dali zgled. Naprimer, na sestankih bi lahko tudi pili mleko. V prejšnjih mandatih smo imeli na voljo mleko, sedaj pa imamo na voljo samo kavo, čaj in pa vodo. Torej mislimo, da bi morali dati na voljo tudi mleko. Hvala. Madame Dodds, prosim. Gospa Dodds, prosim. Ja, hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa komisarki. Hvala lepa, da ste tukaj. Sem članica iz Severne Irske. To državo je kriza v mlečnem sektorju zelo prizadela. Razočarana sem, ko vidim, da se osredotočate predvsem na dolgoročne cilje. Seveda je to hvale vredno, ampak vseeno pa to za kmete, ki imajo trenutno hude finančne težave, ni zadosti. Želim, da komisarka odgovori na nekaj vprašanj. Najprej cenime, kaj je stroški za krmo. Prav tako se treba pogledati tudi ničto tolerančno mejo v zvezi s gensko spremenjenimi organizmi. To bo še posebno pomembno tudi v zimskih mesecih. Prav tako želimo predloge za povečanje popraševanja po mleku. Tukaj potrebujemo nekatere konkretne predloge Evropske komisije. Številni so govorili tudi o tem, da je potrebno proučiti vprašanje dobavne verige in pa problem razlike v ceni za proizvajalce in pa končne potrošnike. Prav tako pa moramo več sredstev nameniti za mlečne proizvajalce. Gospa Moves. Thank you. I would like to introduce a new... Ja, hvala lepa rada bi omenila socialno navskrižno skladnost. To pomeni, da bi kmetije dobili posebno subvencijo za to, da bi ohranili delovna mesta. Ta subvencija bi temeljila na številu delovnih mest, ki bi jih ustvarjali glede na površino obdelovane zemlje. Tukaj imam podatke, želim jih predložiti. In zanima me, kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem. Še drugo vprašanje. Sem eh, odvetnica za človeka pravice, zato me zanima, kakšne so razprave v, svetu, v zvezi s prehransko suverenostjo, kar je človeka pravica. To pomeni, da je človeka pravica, da ljudje jedo zdravo, prehransko bogato hrano, ki je tudi kulturno spremljiva. Lokalne skupnosti bi morale. Um, same odločati, kaj bodo proizvale in kako. Ali je možno, da pridemo do te človeka pravice tudi v Evropski uniji? Še naslednje vprašanje. Mačarski kmetje so me prosili, da vas vprašam, kakšno je vaše sporočilo in pa sporočilo EU za naše kmete. Nekateri kmetje so na robu bankrota, takih je več sto tisoč. Zakaj? Zaradi zelo hude krize, s katero se soočajo države članice. Sedaj imajo sub, um, subvencije v novih državah članicah, ki so veliko manjše od subvencij v starih državah članicah, zato bo veliko kmetov v novih državah propadlo. Prav tako so vremenski pogoji zelo slabi, kar še poslabšuje položaj. Torej, kakšno je sporočilo za te kmete? Hitri moramo biti, kajti ob 12.25 moram dati besedo komisarki, sicer ne bomo slišali njenega odgovora, gospa Jegle. Äh, Hvala lepa, poskušala bom pohititi. Hvala lepa, gospa komisarka, da ste danes z nami. Hvala lepa tudi za vašo odkritost, ki ste jo pokazali v zadnjih letih in še vedno ste tako odkriti. Danes pa povdne bomo nekaj povedala o proračunu, slišali bomo. Upam, da bomo tudi glasovali pozitivno o izvoznih nadomestilih. Trenutno je to nujna potreba, je pa v nasprotju z letnim povečanjem kvote oboje ni mogoče, ni izvedljivo ali eno ali drugo. Potrebujemo trenutne pomoči, potrebujemo pa tudi neko novo pot. Če še vedno upravite, da bodo kvote izginili leta 2015, kaj lahko povemo kmetom, ne gre za mehki pristanek, zelo trdno smo pristali na tleh, kaj bomo sporočili. Veselilo bi me, če bi lahko že danes povedali nekaj več, razmislite o tej zadevi. Trenutne pomoči so nujno potrebne, srednjeročne, dolgoročne razmišljanja do leta 2015 pa so potrebna. Treba je povedati kmetom, kaj načrtujemo, samo tako bomo dosegli zaupanje kar zadeva mlečni sklad. Mlečni sklad sem želela zato, da bi ohranili denar, ko smo odpravili eh, sredstva za mlečni sektor in eh, ta denar bi potrebovali, danes krvavo potrebovali, zato še vedno želim, da bi imeli ta sklad. Hvala lepa. Naš podpredsednik Nikolesko. Potem pa bo zaključil tabači. Ostalim žal ne bom mogel dati besede. Komisar, așa cum era de așteptat, dezbaterile de astăzi au fost monopolizate de subiectul crizei din domeniul uh, laptelui. Ja, hvala lepa, predsednik. Današnjo razpravo smo očitno osredotočili samo na mlečno krizo. No, to je samo simptom splošne krize v kmetijstvu. V težavnih časih je seveda treba zagotoviti subvencije za proizvajalce. Pred nekaj trenutki je gospa Mervaj omenila tudi neposredna plačila. Ta so zelo pomembna. Stare države članice EU imajo res velike subvencije, no vzhodnoevropske države pa nimajo enako visokih subvencij te subvencije niso zadosti visoke. Sedaj ne želim še enkrat sprožiti te razprave, ampak želela pa bi slišati nekaj drugačnih predlogov, tako da ne bi vedno bolj siromašili vzhodnih kmetov. Maš? Ja, gospa komisarka. Verodostojnost komisije in vaša osebna verodostojnost bo odvisna od tega, kako učinkovite ukrepe boste sprejeli za mlečni sektor. Tržna regulacija ni zadovoljujoča. Trenutna politika ni bila uspešna. Torej, ali nameravate sprejeti drugačne, nove ukrepe? Slišali smo naprimer tudi ukrepe francoskega ministrstva v zvezi s povečevanjem pomoči za izvoz nekaterih mlečnih proizvodov. In drugič, kakšno je vaše mnenje v zvezi s predlogom mačarskega ministerstva? Zakaj gre? Premijo za ne bi povečali za 15 odstotkov. Nekatere države so tukaj deležne diskriminacije. In še tretjič, zakaj Evropska komisija ne zmore poskrbeti za ravnoteže v okviru trgovske verige v zadnjih treh letih. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo komisarki, da bo lahko podala svoj odgovor. Opravičujem se preostalim 12 in 13 ali pa celo 15, ki ste zaprosili za besedo. Vseeno pa se moramo zahvaliti komisarki, da nam je posvetila svoj čas, poleg tega pa imamo tudi sami precej natrpan dnevni red. Tako Julija kot tudi pri tej seji smo učinkovito izpostavili potrebo po dodatnih ukrepih za rešitev nastale krize. Še naprej bomo izvajali pritisk tudi v okviru plenarnega zasedanja v Strasburgu. Zastavili bomo neposredno vprašanje komisiji. Mislim, da potrebujemo dodatne krize za odziv na to dramatično krizo. V tem trenutku moramo imeti občutek odgovornosti. Čez nekaj tednov bomo namreč, če bo vse šlo dobro, imeli kot odbor enake pristojnosti kot svet. Torej, potrebujemo konkretne predloge imeti moramo občutek odgovornosti in biti moramo sposobno, sposobni predlagati konkretne predloge, ne le izpostavljati očitne težave, s katerimi se ta sektor srečuje. Hvala lepa, Marjan Fischer-Böll, beseda je vaša. Hvala lepa, štiri minute in pol bom poskušala izkoristiti čim bolj učinkovito. Začenjam torej z situacijo na področju mlekarstva. Podobno situacijo so imeli jeseni leta 2007, ko so se cene mleka skokovito povečali in skoraj vse države članice so zahtevali, da se kvote takoj uveljavijo. Prisluhnili smo in odložili smo se, da bomo povečali kvote za 2 odstotka. In tudi tukaj smo se hitro odzvali na potrebe trga z podporo Evropskega parlamenta. Dogovorili smo se glede pregleda zdravstvenega stanja novembra 2008, kjer smo želeli pomagati doseči mehek pristanek pri odpravi mlečnih eh, kvot. Zdaj pa želimo obrniti zadevo. To pa bi pomenilo dejansko zrušitev v letu 2015. Nekateri ste rekli, da je edina možnost, da zmanjšamo kvote. Ampak tukaj morate vedeti, da sistem kvot ne predstavlja zahteve po proizvodnji, ampak možnost za proizvodnjo. To je bil odziv na nizke cene in danes smo 4,2 odstotka pod kvotami. Seveda so tukaj razlike med državami in članicami, to je jasno, zato nikoli ni mogoče <clears throat> dobiti večine za zmanjšanje eh, kvot. Takoj boste dobili odzive kmetov, ki imajo svoje zahteve, ki so tudi upravičene. To bi se takoj zgodilo. In eh, ne vem, odkot naj bi dobili ta denar. In to je tudi napačna smer. Odzvali smo se takoj na težave na trgu z uh, uvedbo zasebnega skladiščenja in intervencijskimi ukrepi z bistveno večjo učinkovitostjo, kot smo predvidevali. Zdaj podaljšujemo intervencijsko obdobje, kot je že bilo tudi jasno povedano. Tukaj imamo podporo, ki jo z vaše strani, ki jo zelo pozdravljam, izvozna nadomestila na spremljivi ravni. Torej, ne gre za oviranje napredka držav v razvoju, tukaj smo bili zelo pazljivi. Kljub temu smo bili deležni velikih pritiskov za povečanje izvoznih nadomestil v zadnjih 12 mesecih, vendar tega nismo storili iz teh razlogov. Mislim, da smo porabili samo 174 milijonov evrov za izvozna nadomestila, večina denarja pa se steka v intervencijsko schemo. Trenutno razmišljamo o nadaljnih izboljšavah sistema. Pripravljamo promocijski program tudi za mlekarski sektor. Šefi držav so zahtevali poročilo o mlečnem sektorju pred eh, poletnimi počitnicami s predlogi tega, kar je mogoče storiti, zato da bi spoljšali gospodarsko situacijo kmetov, smo omogočili državam, da plačujejo neposredna, neposredna plačila 16. oktober tega leta na mesto konec leta. Predlagali smo, da bi minimum povišanje minimuma 7500 na 15000, omogočili smo državam članicam da se ne lotevajo vodnega sistema na nacionalni ravni, ampak eh, ravni proizvajalcev, kar pomeni, da bi lahko od proizvajalcev zahtevali posebno dajatev, tudi če nacionalna kvota še ni presežena. In to je način za zamrznitev sistema kvot če se države članice to želijo, lahko prepričajo, da bi posamezni eh, kmetje proizvali več eh, mleka, kot je predvideno s kvoto, zato ker nekje proizvajajo, kateri drugi državi proizvajajo manj. To so naši predlogi v ustreznem dokumentov. Eden od razlogov, ki se nanaša na problematiko popraševanja, ponudbe in popraševanja, Jeseni 2007 smo imeli naslednjo sliko. Industrija, ki uporablja mleko za svoje proizvode, ni mogla kupovati mleka zaradi previsoke cene in so uporabljali rastlinsko olje. In ko so enkrat prisedali, se niso vrnili na mleko. In to je eden osnovnih, eh, ena osnovnih težav, s katerimi se danes srečujemo. Ne moram reči, da sem karkoli pripričana v tej situaciji ti problemi v mlečni industriji so imel kar radi kar nekaj spanca. Ampak še vedno mislim in večina misli, da je zastavljena pot prava pot za razvoj tega sektorja v prihodnosti. Bistveno lažje bi mi bilo, če bi dvignila roke in sprejela vse predloge, ki mi jih z različnih strani posredujejo, ampak to bi pomenilo, da ne bi izvajala svoje naloge in sprejemala svoje odgovornosti. Poskušamo najti pravo ravnotežje na osnovi zadnjih informacij in sicer, da se cene blaga stabilizirajo. Nisem rekel, da se dovolj stabilizirajo. Prihaja pa do postopne stabilizacije. Frontera, eden največjih akterjev, je povečal za 25 eh, odstotkov eh, ceno za mleko v prahu in to vpliva na celotni sektor. Intervencije za maslo so v zaključni fazi v Evropski uniji. Pred tedni meseci smo imeli zelo visoke intervencije s eh, ponudbo masla ampak zdaj vidimo neke pozitivne signale. In to, to je točno to, kar potrebujemo. Situacijo spremljamo in v ponedeljek imamo sejo v svetu o tej isti temi. Če, dovoliti, če dovolite, gospod predsednik, bi se dotaknila še nekaj vprašanj, ki so bila postavljena. Kar zadeva uvoz eh, soje. Vem, da so tukaj različni pogledi, kar zadeva uvoz gensko spremenjenih organizmov, vendar pa se danes moramo zavedati, da je več kot 80 odstotkov uvoza soje povezano z uvozom gensko spremenjenih organizmov. In tega se ne da spremeniti, ker imamo bistveno večjo proizvodno GSO-jev iz držav, iz katerih uvažamo. To je ZDA, Brazilija in Argentina. Če ne bomo v Evropi zagotovili konkurenčne cene teh proizvodov, bomo uničili lastno mesno industrijo. In to takoj. Kajti kaj se bo zgodilo, če moramo uvažati produkte brez uh, gensko spremenjenih uh, organizmov za nično toleranco? ne govorim o nič celih eh, pet odstotkov vsebnosti gensko spremenjenih organizmov. O pragu nič celih pet odstotkov, torej za nedovoljene genske, gensko spremenjene organizme. Potrebujemo više tolerance, kajti drugače se bomo soočali z velikimi težavami, sploh eh, v mesni eh, industriji, če ohranjamo uvoz brez gensko spremenjenih organizmov oziroma samo s tistimi organizmi, ki so v Sloveniji dovoljeni, ki so v Evropski uniji dovoljeni. S tem bomo uničili našo industrijo, uvažali bomo govedino in drugo meso iz držav sveta. Te države se krmijo z GSO-ji, ki v Evropi niso dovoljeni. In če bomo uvoz tega mesa prepovedali, bomo uničili lasno mesno industrijo. Zato potrebujemo drugačen pristop, kar je jasno. Ne zauzemam se za hitrejše odobravanje GSO-jev in s tem zmanjšanje kakovosti. Nikakor ne, vendar pa išče možnosti, da ne bomo uničili lastne proizvodne. Ne bom se spuščala v podrobnosti glede banan in krompirja. Ko smo se dogovorili glede banan in vključili podporo za banane v splošno podporo, je bila to odlična rešitev za pridelavo banan. Danes imamo razprave z državami AKP in ne vem, kdaj bomo dosegli rešitev. Vsekakor smo se lotili vprašanja banan in to zapisali tudi v naše sklepe, kar zadeva Svetovno trgovinsko organizacijo. Jutri odhajamo v New Delhi kjer se bomo srečali z 45 ministri, predvsem iz držav v razvoju, ki se zauzemajo za nadaljevanje razprav in pogajanj glede sklepov OECD, G7 in tako naprej. Lahko samo povem, da se ne umikamo od predlogov, ki smo jih podali julija 2008 ko smo se tesno posvetovali s svetom, svet je bil vse čas tam in to je očitno. Če se pove, je omenjal zmanjšanje mlečnih eh, kvot in odprava mlečnih kvot. V eh, to se ne bom posebej spuščala, naj samo povem, da kar zadeva proizvodno beljakovin v Evropi, lahko države preko 68. člena ponudijo posebno podporo, pomoč za določene žitarice oziroma predelke. Poljska in Francija bosta izkoristile to možnost, kar zadeva neravnovesje med neposrednimi plačili v novih in starih državah članicah. To bo tema, ki bo del razprav pri pripravi prihodnje skupne kmetijske politike po letu 2013. Ko smo se dogovorili glede zdravstvenega pregleda, so se vse države članice strinjale, da bo tukaj potrebno najti pravo ravnovesje in ustrezno, določiti ustrezno vrednost neposrednih eh, plačil. Gospod predsednik, seveda bi lahko govorila še bistveno dlje, ampak eh, priložnosti bo še več in eh, vedno se bom odzvala vašemu vabilo na razpravo v tem odboru. Najlepša hvala. Seja je zaključena. Ponovno se bomo sestali ob. 15 in nadaljevali z delom odbora. Hvala lepa vsem. Yes.